pa je poročilo gospe Soledatka Bezon Ruiz o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic v letu 2014. Prisrčno pozdravljena varuhinja človekovih pravic v Veli in tudi podpredsednik eh, komisije Timmermans. Tako, poročevalka dobi besedo za štiri minute. Prosim. Hvala lepa, predsedujoča. 40 odstotkov evropskih državljanov nima zaupanja v evropske institucije, 46 odstotkov pa jih ima. Predloge, ki jih dobiva varuhinja, zadevajo slabo upravljanje, nepreglednost in če upoštevamo, da imamo v temeljni listini v človekovih pravicah tudi dostop do dokumentov, preglednost in spoštovanje človekovih pravic in pravic državljanov, potem je to zaupanje ključnega pomena. Varohinja lahko sproži strateške preiskave, lahko pa zgolj čestitam delu varohinje lani, zelo dobro izpolnjevanje obveznosti smo lahko ugotovili. Zelo veliko predlogov smo obravnavali, sprožili smo 325 preiskav. Najpomembnejše pa je, da je sprožila tudi 17 preiskav na lastno pobudo. In to seveda je zelo pomembno za državljane in nasplošno za strategijo Evropske unije. Vsekakor je potrebno več preglednosti in napredek, ki je bil dosežen pri TTIP, naprimer, pa tudi poziv komisije, da naj izvede interne preiskave in vzpostavi jasne kriterije za različne interesne skupine, za oblikovanje obveznega registra, vse to je dobro. Preglednost in sestava skupine strokovnjakov, pa tudi uredba, kažejo dobro pot naprej. Veliko krat je potrebno posredovati pri objavljanju dokumentov. Potem je veliko primerov tudi zaradi beguncev in tudi posameznih pritožb. Varohinja izvaja zelo dobro delo. Po mojem mnenju jo moramo v vsakem primeru podpreti. Potrebno pa je seveda težišče usmeriti na nadaljevanje dela in rada bi upozorila na to, da je to zelo pomembno za državljane Evropske unije. Preglednost je zelo pomembna. Potrebno je zaščititi tudi invalidne osebe. Imamo potem tudi registr za interesne skupine, ki je obvezujoč. V tem trenutku seveda se soočamo z begunsko krizo. Potrebujemo nujno več preglednosti in zamude v svetu moramo nadoknaditi. Potrebno je ratificirati pogodbo iz Marakeša in državljani Evrope imajo pravico, da države članice odgovorijo na njihove prošnje. Sicer pa bomo morali zakonodajo spremeniti v tej smeri, da se bo to zagotovilo. Torej, še enkrat priznanje in naj ponovim, delo varohinje je odlično, zahvaljujem pa se tudi članicam in članom odbora za peticije za dobro ozračje, ki je omogočilo, da smo to delo izvedli in da smo lahko sprejeli kompromis. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo gospa O'Reilly, varohinja človekovih pravic. Hvala lepa, predsedujoča. Hvala lepa, gospe Cabezon Ruiz in vsem poročevalcem v Senci za vaše delo v zadnjih mesecih na tem poročilu. Tukaj lahko sedaj vidimo podporo moji strategiji v radu varuhinje človekovih pravic in zato sem zelo hvaležna. Kot sem že veliko krat dejala, moj urad ne more delovati, kot bi moral, brez pozitivne udeležbe Evropskega parlamenta. In vedno znova sem jaz in moji predhodniki dobivali to ključno podporo. Smo majhen urad z manj kot 80 osebja, delovnih mest, vendar pa imamo veliko nalogo za državljane Evropske unije. Še naprej bom odigrala svojo vlogo, da bi pomagala evropskim institucijam, da se bodo držali ritma, ki ga narekujejo evropski državljani in ki ga narekujejo tudi dogodki, še prav posebno sedaj, dan danes. Še prav posebno bi se zahvalil odboru za peticije za podporo in uspešno sodelovanje v dopolnjujočih vlogah ne delujemo abstraktno, temveč neposredno z državljani, ker se obrnejo na nas, iščejo našo pomoč ali pa skušajo uveljavljati svoje pravice. In to v trenutku, ko je, kot je gospod podpredsednik Timmermans tako dobro povedal in pogosto povedal, se pravna država in demokracija morata vzdrževati še bolj odločno po vsej Evropski uniji. Spoštovane poslanke in poslanci, to je drugič, da govorim vam, na plenarnem zasedanju, odkar sem prevzela funkcijo oktober 2013. Tudi v odboru sem bila kar nekrat v peti nadzor proračuna, v Libe in vsakokrat sem pridobila veliko zaradi vaših izkušenj in podpore. In to je tudi sedaj vključeno v strategijo, ki jo skušam izvajati. Zahvaljujem se odboru za peticije, da je pozdravil še prav posebno mojo strateško uporabo proaktivnih preiskav in reorganizacijo mojega urada, zato da bi lahko bolje podprli strategijo. Strateški pristop sem uporabila zato, da stopim v dialog na najvišji ravni, zato da bom lahko pomagala institucijam pri doseganju najvišjih možnih standardov javne administracije. Kakorkoli že, moj urad pa je in vedno bo pomemben za pritožbe, ki jih dobivamo. Več kot 20 odstotkov pritožb, ki jih dobivamo, prihaja zaradi tega, ker ljudem ne dovolijo dostopa do dokumentov. Dostop do dokumentov mora odigrati ključno vlogo tako v demokratični udeležbi, kot tudi pri demokratični odgovornosti. Evropska unija ima visoke standarde, više kot eh, veliko držav članic, vendar pa glede na doseg in vlogo bi tudi tako moralo biti in tako bi skušali, morali skušati doseči še više standarde. Hvala lepa, gospe Cabezon Ruiz, da se je soočila tudi na vprašanje, ko uradniki zapuščajo svojo funkcijo in potem odidejo zasebne panoge in to lahko ima potem tudi nevskrženje interesov. Tukaj smo dosegli nekaj napredka še prav posebno objava komisije, prvič sploh seznam imen višjih uradnikov, ki so prevzeli nove funkcije s podrobnostmi, kam so šli in oceno mogočega naskriža interesov. Ta seznam bo sedaj letno objavljen v skladu s kadrovskimi predpisi in zahvaljujem se, da ste me upozorili na to pomembno podrobnost. In potem, po mojih preiskavah, je tudi v poročilu komisije omenjena preglednost pogajanj TTIP. To je bil odličen primer, po mojem mnenju, kako so administracija, parlament in varuhinja sodelovali skupaj za boljši rezultat državljanov. Prav tako je pomembno vprašanje lobiranja in preglednosti na tem področju. Podpiram delo komisije, gospod Timmermans na tem področju, spodbujam pa k temu, da bi se storilo še več. Vendar pa, kar se tiče tobačne industrije, o katerem boste kmalo govorili na plenarnem zasedanju, moram izreči razočarene glede sklepa komisije, nedavnega sklepa komisije, da ne spreme mojega priporočila za proaktivno objavo vseh sestankov s predstavniki tobačne industrije in ne samo, kot je sedaj praksa, samo z nekaterimi. Kar se tiče konvencije o nadzoru tobačnih izdelkov, EU je sopodpisnica je seveda pomembno, da se lahko zanašamo na pravila tobačne industrije in tukaj moramo imeti dober dialog. Torej, na kratko. Nedavno smo sodelovali tudi pri etični politiki in politiki preglednosti z ECB. In sedaj sem vesela, da ECB objavlja tudi zapisnike svojih sestankov in zahvaljujem se predsedniku gospodu Dragiju za sodelovanje pri teh vprašanjih, ki so ključnega pomena za javno zaupanje. Kar se tiče komisije, pa v kratkem pričakujem njihov odziv na mojo strateško preiskavo o skupinah strokovnjakov in civilni dialog GD za kmetijstvo. Prav tako pozdravljam prihodnje javno posvetovanje in kako izboljšati register za preglednost in mislim, da bi morali imeti obvezujočega. Tukaj ne bi smeli imeti samo pravih sankcij, temveč tudi zahteve za delovanje, tako da bi zagotovili, da se bodo vsi soočali s tem, da bodo vedeli, kdo je registriran in kdo ima dostop do tistih, ki sprejemajo odločitve. Hvala lepa, Kabezon Ruiz, za, za zahtevo po preglednosti glede vprašanj, ki je pomembno tudi glede kliničnih testiranj in kliničnih študij. Tudi kar se tiče humire, enega zdravil, ki je bil globalno prodajan v stotinah milijonov evrov. Tukaj moramo seveda potem obmeniti tudi vprašanje migracije in človekovih pravic. Zahvaljujem se poslancem za veliko podporo za posebno poročilo parlamentu, potem, ko je Frontex odklonil mehanizem za pritožbe. Po parlamentarnem glasovanju na plenarnem zasedanju se zahvaljujem komisiji za to, da so vključili moje priporočilo o mehanizmu za pritožbe in tistih, ki jih deportirajo iz Evropske unije v novem predlogu, ki je bil podan poročilu je govora tudi o delu mojega urada in o žvižgačih, o temeljnih pravicah in o kohezijski politiki Evropske unije. Prav tako pobudi državljanstva Evropske unije in o konvenciji za invalidne osebe. Prav tako pa moramo omeniti tudi mrežo varho človekovih pravic po Evropi. To je pomembno tako na nacionalni, regionalni kot evropski ravni. Prav tako bom junija gostila veliko konferenco v Bruslu, ker bom povabila vse regionalne in nacionalne ombudsmane, da se pogovorimo o vzajemno pomembnih vprašanjih. To ne bo zgolj priložnost za nas, da na ravni Evropske unije se kaj naučimo z njihovih izkušenj, temveč tudi za njih, da se naučijo o elementih, ki jih evropske institucije počnejo dobro in ki jih pogosto ne opazijo. Vabilo bo poslano tudi vsem poslankam in poslancem v naslednjih tednih. In končno vprašanje, kar se tiče stopnje izpolnevanja evropskih institucij svojih nalog. Ta je bila veliko let okrog 80 odstotkov in vem, da Evropski parlament skrbi, zakaj je bila 30 odstotna stopnja neizpolnjevanja v poročilu leta 2014. Znam vam povem, da je leta 2015 se ta stopnja dvignila do 90 odstotkov. To je zelo dobro, to ne bi bilo možno, če ne bi imeli podpore vseh institucij Evropske unije in agencij, še prav posebno pa podporo parlamenta. Predno zaključim, mi dovolite, da dodam še tole. Potrebno je povedati, kako navdušena sem nad visokimi standardi javne uprave evropskih institucij. Tisoče uradnikov zelo dobro deluje. Velika večina deluje zelo dobro, da bi dosegli visoke, visok standard dela in visoko etiko javnih uradnikov. Ljudje bodo spet pridobili zaupanje v evropske institucije in bodo videli tudi spremembe za življenje v vsak dan. To je predvsem politični izziv, vendar pa dobra, zdrava in etična javna uprava je tisto, kar ločuje odločne demokracije, močne demokracije od šipkih v slabših državah. Da bi dosegli te cilje, pa je pomembno za administracijo Evropske unije, da je ne samo najviše možne kakovosti, temveč tudi, da si zadajamo cilje, kar se tiče odgovornosti, preglednosti in učinkovitosti. Moja naloga kot varuhina človekovih pravic je, da sodelujem s tistimi agencijami in institucijami, ki to potrebujo in z Evropskim parlamentom, da to omogočimo. In končno, naj zaključim s tem, da se še enkrat zahvalim poročevalki, poročevalcem v senci, osebju in sekretarjatu za vse delo, ki je bilo upravljeno pri tem poročilu. Veselim se vaših prispevkov. Hvala lepa. You, Hvala lepa, gospa O'Reilly. Sedaj pa komisar Timmermans. Hvala lepa, predsedujoča. Naj se zahvalim gospe Cabron Ruiz za odlično poročilo o dejavnostih ombudsmanke leta 2014. Komisija meni, da je delo ombudsmanke v boju za dobro administracijo zelo pomembno. Dobra administracija za evropske državljane je naš skupni cilj. In španski prvot ombudsman resnično opiše delovanje na odličen način. Varuhinja, torej pravic in naroda. Rad bi torej povdaril odlično delo varuhinje. Poročilo se osredotoča na pripombe glede preglednosti. Preglednost je temelj administracije. Naj spomnim, da se je komisija zadala zelo ambiciozne cilje, kar se tiče preglednosti in da smo naredili pomembne korake v tej smeri in to je priznano tudi v poročilu. Naprimer, odločili smo se, da bomo od 1. decembra 2014 vsi komisarji, člani kabineta, morali objavljati sestanke z zainteresiranimi skupinami in lobisti. Še več komisija mora tudi zagotoviti veliko mero preglednosti v kontekstu pogajanj TTIP. To je eden od elementov dinamičnega razvoja z Evropskim parlamentom. Komisija pozdravlja, da sta varohinja in peti pohvalila komisijo za proaktiven pristop na obeh področjih. Seveda bo moral pa pohvaliti tudi Evropski parlament za zelo dejavno ulogo pri doseganju tega cilja. Komisija je tudi sprejela večino priporočil varuhine, kar se tiče prehoda funkcionarjev z javno pravo zasebni sektor. In tudi višji uradniki morajo sedaj to zelo podrobno obrazložiti, če spremajo kakšen položaj. In potrebno je seveda zagotoviti preglednost tudi strokovnih skupin. Še nekatera druga področja so, kjer smo sledili priporočilom varohinje na strani komisije. Naprimer, pobude državljanov so sedaj bolj prijazne in to sledi priporočilom. Priporočila za obaljno stražo Evropske unije, o tem je govorila tudi varohinja, smo tudi upoštevali, da moramo seveda se skupaj temeljiti na človekovih pravicah in seveda tukaj mora vse iti z roko roko s preskavami Frontexa. Mislim, da smo storili to, kar je želela na tem področju. Tako, sedaj pa pripombe o ravni izpolnevanja dela institucij. Mislim, da imamo na splošno visoko stopnjo izpolnevanja. 2014 smo imeli 86 odstotno stopnjo na komisiji in zelo sem vesel, ko slišim, da Varuhinja pravi, da bo leta 2015 ta stopnja 90 odstotna. Skušajmo to izboljšati še naprej. Šestdeset odstotkov vseh primerov se nanaša na komisijo, tako da je pomembno, da mi storimo vse, kar je potrebno, da se približamo sto odstotkom, kolikor se le da. V zadnjih letih se je seveda stopna izpolnevanja precej razlikovala glede različnih primerov. Vendar pa komisija vedno jemlje pripombe varuhine zelo resno in bomo skušali izpolnjevati vaša priporočila, kjerkoli bo to možno. Omenila je primer, kjer to ni bilo možno in na to se bomo vrnili, na tobačno industrijo se bomo vrnili nekoliko kasneje tudi tukaj v Evropskem parlamentu. Naj zaključim, predsedujoča. Rad bi se zahvalil poročevalki in vam za to razpravo in naj potrdim, da se komisija veseli nadaljevanja odličnega sodelovanja z varuhinjo in njenimi službami. In kot osebna pripomba, gospa O'Reilly si popolnoma zasluži ta naziv varuhine človekovih pravic. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa dve minuti. Gospod Valenca, prosim. To extend my, uh, thanks to, uh, Najprej se želim zahvaliti gospe Orajli za opravljeno delo ne samo v letu 2014, temveč odkar je prevzela to funkcijo. Ona je zgledno delala od poročilo odbora za peticije o letnem, letnih dejavnostih eh, varuha človekovih pravic ni samo povzitek teh dejavnosti v posameznem letu, temveč eh, to nas eh, spominja pa tudi inštitucije, da moramo biti bolj odprti glede storitev za državljana in da moramo pri tem zagotavljati najviše standarde pri upravljanju Evropske unije in to seveda od nas zahteva eh, sprotne napore veliko preiskav na lastno pobudo nam daje tudi to dodatno motivacijo in zato želim predvsem podpriti eh, prizadevanja varuhenje za večjo preglednost in tudi v zvezi eh, z, z registrom. Register sta parlament in komisija pred kratkim vzpostavila in to um, zaradi skrbi državljanov. Um, več kot 7000, 70 tisoč institucij um, je upisanih v ta registr in 49 se jih je dodatno upisalo in se pravi, da je ta volja um, obravnavati tak registr zelo izrazita. Verjamem, da so informacije v tem registru um, pomembne predvsem tudi zaradi tega, ker um, smo pri tem vidimo, kdo prispeva s svojim delom in s tem tudi lažje razumemo, zakaj, kaj moramo storiti v evropskih inštitucijah in v Evropski uniji eh, nasplošno. Še enkrat najlepša hvala gospa Varuhinja eh, in hvala za delo, ki ga opravljate. Sedaj pa za eno minuto gospa Mici. Hvala, gospa predsedujoča. V enem letu je več kot 23 tisoč državljanov eh, varuhinjo zaprosilo za nasvet in za pomoč. In to veliko število, visoko število kaže, eh, kako pomembno delo opravlja eh, varuhinja človekovih pravic. Gre za spoštovanje pravic državljanov. In inštitucije morajo predvsem tudi pomagati državljanom. In zato tudi se ne smemo, ne smemo si dar, delati odvar. Evropske inštitucije morajo storiti še več, da bi pridobile zaupanje ljudi. Dobro upravljanje se mora zrcaliti eh, v celotnem delu, tudi visoki standardi in pri tem je treba storiti še več. Odbor peti lahko pomaga, da se postavijo državljani v središče sprejemanja odločitev in da se tudi več razmišlja, bolj poglobljeno ukvarjamo s tem na evropski ravni. Pozdravljam delo, ki ga opravlja gospa Reilly in seveda podpiramo tudi eh, poročilo, ki ga je pripravila gospod Ruiz iz odbora peti. Gospod Marijas. Hvala, gospa predsedujoča. Um, prisrčno pozdravljam varuhnjo človekovih pravic gospo Reilly in se ji tudi zahvaljujem za njeno delo. Videli smo um, pravi napredek pri um, zaščiti pravic državljanov v zadnjih letih. Vidimo tudi večjo preglednost in to se nanaša samo na institucije, temveč tudi naprimer na evro območje, evroskupino in trojko, ki so sprejemali pogosto ukrep ki niso bili v skladu s tem, kar so si ljudje želeli. Evropska centralna banka je po dejavnostih varuhinje človekovih pravic morala objaviti pismo, Um, ki eh, ga je poslala irskim oblastim. In um, nanaša se predvsem tudi na nadzor nad dejavnostmi trojke. Tudi tu obstaja možnost eh, konflikte interesov med eh, Evropsko centralno banko, med, in, med inštitucijami in komisijo. In seveda gre tudi za mandat Evropske centralne banke v okviru pogodbe. To je lahko seveda tudi vir eh, interesnih konfliktov in tu moramo biti previdni. Potem eh, problemi v zvezi z migracijskimi tokovi, vloga Fra Frontexa, TTIP, mnogo je področji, kjer eh, varuhinja opravlja do dobro delo. Eh, zato ker še ni dovolj preglednosti, eh, kar zadeva dok, eh, dostop do dokumentov TTIP. Eh, tu um, obstajajo zelo stroga pravila glede zaupnosti in um, vse se dogaja v tajni diplomaciji. Državljani pa morajo imeti dostop do teh dokumentov in to po Mini, eh, da je treba pri tem sodelovati seveda tudi z veljeposlaništvom eh, Združenih držav. Eh, gospa Bekstrom, dve minuti in pol. Hvala, gospa predsedujoča. Želim čestitati Evropski varohinji Emily O'Reilly za odlično delo in osebno se želim zahvaliti Emily za dobro sodelovanje med. I, Med našim odborom in vašo inštitucijo vidno je veliko veselje sodelovati z vami. Um, torej, varuhinja človekovih pravic je osredotočila predvsem na vprašanje preglednosti, preglednost in odprtost kot zagotovilo dobrega upravljanja. Uh, Varuhinja človekovih pravic igra pomembno vlogo pri podpori inštitucij, da so bolj odprte in tudi bolj prijazne do državljanov, kajti to tudi povečuje zaupanje v Evropsko unijo. E, sedaj govorimo o letu 2014 in e, takrat je bilo zelo pomembno, delo varuhinje v zvezi s Frontexom. Frontex eh, mora dobiti dovolj humanih in materialnih virov za zavarovanje zunanjih meja in eh, da eh, lahko povsod v Evropski uniji izpolnjuje enako funkcijo. Zato pozdravljam, da eh, komisija podpira stališča varohine človekovih pravic glede Frontexa in da predvidiva mehanizem za pritožbe eh, v primeru morebitnih kršitev človekovih pravic. Razen tega pozdravljam, da je komisija Eh, predvidela tudi vključitev v proces sprejemanja odločitev. Eh, Švedska je država, ki jo najbolje poznam in eh, na švedskem vidimo, da je veliko nevednosti, kar zadeva funkcijo evropskih inštitucij in to je tudi zaskrbljujoče, kajti s tem ljudje izkoristijo možnosti sodelovanja, ki jih imajo in da bolj vplivajo na odločanje na evropski ravni. Za dobro demokracijo je pomembno, da Eh, lahko vplivaš na odločitve, ki se sprejemajo. In zato je pomembno, da se vključimo bolj v, v bolj aktivn dialog z državljani. To bi vodilo do večje demokratizacije in zato je pomembno, da države prevzamejo več eh, odgovornosti za informiranje ljudi, tako da bodo bolje obveščeni. Eh, pravi čas je za to razpravo v Evropi, skupaj lahko prispevamo k temu, da bodo državljani bolje obveščeni e in se lahko bolj vključijo v ta proces. Še enkrat najlepša hvala varuhini za opravljeno delo. Za eno minuto dobi besedo eh, gospa Albion Guzman. Hvala. Če je kaj še posebej jasno pri tem poročilu, eh, gre za pomankljivo preglednost evropskih inštitucij. Eh, vrata se odpirajo za lobije, eh, državljanom pa zapiramo vrata in to Eh, poročilo kaže, da je bil ta obskurantizem zelo problematičen pri pogajanjih o TTIP-u. Dve preiskavi je izvedla varuhinja človekovih pravic v zvezi z zavrnitvijo javnega dostopa do dokumentov, ko so nekatere stranke dobile privilegiran dostop do teh dokumentov. In um, varuhinja se še naprej, prizadi, še naprej prizadiva za to. Poslanci morajo stopiti v čitalnico, ki je zaklinjena in moramo podpisati, da ne, se ne bomo pogovarjali o tem, kar smo prebrali, ampak to, kar je najhuje, da se ne sme razpravljati o državljanski pobudi, čeprav je več kot 3 milijonov državljanov podpisalo to eh, pobudo. Gospa Auken, na minuto najlepša hvala gospa predsedujoča rada bi se zahvalila za odlično sodelovanje eh, in sicer eh, poročevalki rada pa se bi zahvalila tudi tebi eh, emily zelo dobro je da imamo pravo varuhinjo človekove pravice ne pa zgolj nekega predstavnika ki ne počne ničesar Zagotoviti moramo, da se bodo vse inštitucije Evropske unije navadile na to, eh, da Emily zares opravlja svoje delo. Eh, ne želim ponavljati vsega tega, kar je bilo že povedano. Veseli me vse to, kar si storila za Frontex eh, in vem, kaj vse to pomeni za zagotavljanje preglednosti. Poleg tega pa se ti zahvaljujem tudi za upravljeno delo na področju te tipa pozivam pa te tudi, da si prizadevaš za eh, boljšo upravo. Boljša uprava pomeni, eh, da eh, bodo državljani imeli na voljo boljše storitve, da bodo dobili jasne odgovore na najpomembnejša vprašanja. Potrebno je zagotoviti, da bo sistem jasen. Navskrižje interesov tudi povzroča težave, čeprav eh, navskrižje interesov pravzaprav sploh ne bi smelo obstajati v eh, institucijah. na vzkrižje interesov se eh, pojavi, eh, kadar gre za interese različnih državljanov, ampak nam pravzaprav ni mar za življenja eh, naših eh, državljanov. In zato mora biti to točka, ki jo moramo razrešiti. Eh, tudi v Agenciji za temeljne človekove pravice se pojavljajo težave, ki še niso bile rešene. Eh, obstajajo tudi težave z dostopom do eh, sodstva, eh, in eh, tega v določenih državah članicah eh, ne spoštujejo. Pravico imaš, eh, da zastaviš vprašanja parlamentu, imaš pa tudi nalogo, da poročaš parlamentu in upam, da boš to nalogo tudi izpolnjevala. Gospa Evi Minuto in pa hvala, gospa predsedujoča, tudi jaz želim zahvaliti varuhini človekovih pravic za opravljeno delo, kajti eh, njen angažma je bil zelo učinkovit in zelo pomemben za eh, doseganje večje preglednosti inštitucij. In eh, hotela sem še nekaj povedati o preglednosti. Um, največ eh, pritožb in preiskav se nanašajo na dostop do dokumentov in na preglednost. Pogosto se ti prošnje tudi zavrnejo. Želim predvsem uh, povedati nekaj o eh, uporabi eh, sredstev iz strukturnih skladov. Tu nimamo učinkovitega nadzora zaenkrat in tam, kjer obstajajo naprimer revizijski mehanizmi, se pogosto zgodi, da je tisti, ki nadzira, tudi tisti, ki je nadzorovan in pogosto gre za projekte, ki nimajo meni dodane vrednosti za družbo. Naprimer, absurden projekt TABA, eh, to je železnica, visokohitrostna železnica na severnu Italije. Eh, lokalno prebivalstvo se izreka proti temu in to že leta. In to se financira tudi iz evropskih skladov. Zato vabim varuhinjo, da se ukvarja tudi s takimi temami eh, v sodelovanju z računskim sodiščem, kajti včasih je premalo preglednosti eh, in včasih eh, tudi ta preglednost, ki obstaja, nekako se izniči zaradi tega, kako delujejo drugi. Gospod Le Breton. Hvala, gospa predsedujoča. V tem poročilu gre za delo varuhine za človekove pravice v letu 2014. Priznavam, da je poskusila povečati preglednost v Evropski uniji in je sprejela dve pobudi, ki jih eh, pozdravljamo. Pri lobiranju ji je uspelo omogočiti <clears throat> Registr preglednosti in več tisoč oseb se je upisalo oziroma skupin se je upisalo v ta registr. Ampak eh, seveda to še ne omogoča zmanjšanje vpliva lobističnih skupin, ki jih je približno 35 tisoč na Evropsko unijo. Pri kliničnih preizkušanjih je tudi uspelo povečati preglednost, tako da se informacije o teh preizkušanjih deloma sedaj objavljajo. Rezultati teh kliničnih preizkušanj naj omogočijo dopustitev zdravil na trgu in Eh, s tem naj bi dobili tudi pogled v stroške. Sicer pa gospe Rejli ni uspelo, da bi omogočila resnično preglednost pri pogajanjih o TTIP-u. Res je že, da je prišlo do določene izboljšave, ampak eh, resnična problematika pri dostopu do dokumentov za evropske poslance, eh, ta obstaja še naprej. In tu si Eh, komisija ne želi prave preglednosti, pravijo nam tudi, da nacionalni poslanci naj ne bi dobili dostopa do teh dokumentov, ampak življenje državljank in državljanov bo um, se spremenilo zaradi tega um, eh, sporazuma in razen tega je gospa Reidi storila veliko napako, ko je začela postopek, da um, prosilci za azil in migranti lahko vlagajo pritožbe proti Frontexu. Mislim, da se bo to zlorabljalo strani migrantov. Gospa Morbaj, na vrsti naslednja. Hvala. To je eh, odličen dopoldan danes na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta. Vzdušje je enako tokrat gre za varuhnjo človekovih pravic, ki predstavlja svoje poročilo. Seveda ni končala študija eh, prava. Uh, um, da ne bi nekako premišljali teh ideologij zaradi profesionalizma. Približno nekaj poslancev od 700 jih je v dvorani in govorimo o tem, kako bi bolj demokratično oblikovali Evropsko unijo, da bi ljudje bolj vzljubili Evropsko unijo, predvsem begunci in migracije. To so prave teme, draga varuhinja človekovih pravic. Imam naslednjo idejo, kako pa bi bilo, če bi prisluhnili glasu ljudstva, ki pravi, da sicer sočutimo z eh, prikrajšanimi in revnejšimi ljudmi, ki bežijo pred vojnami, ki jih je povzročil Zahod, ampak da jih ne moremo prevzeti več, ustaviti ta tok beguncev. Tu bi bila demokracija, če bi prišli eh, do odločitve na tem področju. Ampak kaj delamo? Enostavno prenašamo, da eh, tisti ljudje, ki želijo braniti svojo domovino, da eh, se jih napada. Pravzaprav se morate sramovati za to. Državljani in državljanke eh, morajo imeti pravico uveljavljati človekove pravice s pravo demokracijo, če je eh, nujno tudi z bojem, z bitko, eh, naprimer z referendumom, tako kot smo se odločili na mačarskem in pokazali vam bomo, kaj je demokracija. Hvala, gospod Jara. Hvala, gospa predsedujoča. Velika zahvala eh, varuhinji človekovih pravic. Sodelovanje z odborom Peti je dobro, mm, ne samo dobro, celo izboljšalo se je. In če smo eh, dali tri zvezdice vašemu predhodniku za sodelovanje z nami, jih dobite vi štiri. Hvala za dobro sodelovanje. Rekli ste, da je v središču vašega poročila preglednost. To vidimo tudi mi podobno. Manj, torej majhna preglednost vodi do nezaupanja, do napačnih govoric in do izgube zaupanja. In to vidimo tudi pri TTIP-u. Najsrditejše razprave se eh, dogajajo o zadevah, ki jih sploh ne obravnavajo ti dokumenti. Eh, prosimo več poslancev, da uporabijo možnost čitalnice. Eh, zanimivo je, kaj piše v dokumentih TTIP in lahko se upremo napačnim govoricam. Potem eh, obvezni register, mm, to podpiramo, ampak prosim vas, da potem eh, pri konkretnem postopku izvajanja pazimo na to, da to ostaja izvedljivo, kajti to ne sme eh, ovirati dele parlamenta, kje so rezerve. Po mojem mnenju so rezerve v tem, da bi pritožbe državljanov hitreje eh, prepeljali tja, preusmerili tja, eh, kjer eh, naj se obravnavajo. Imamo ULAF, imamo varuha človekovih pravic in druge inštitucije smo igravci v isti ekipi in truditi se moramo za tesno povezanost z državljani. Hvala za vaše delo doslej, kmalo boste predstavili novo poročilo in potem bomo nadaljevali to razpravo. Hvala, hvala ali sprejemata modri karton, gospod Jar. Gospod von Cilika želi postaviti vprašanje 30 sekund za uh, vprašanje. Hvala, eh, dragi eh, kolega. Kot veste, je varuhinja začela različne preiskave 2014 in 2015 upoštevajoč eh, hudo situacijo z migranti, ki deli eh, države Evropske unije, ali ne mislite, da naj bi varuhinja začela preiskavo o tem, kako se spoštuje eh, sporazum o Schengenu strani držav članic in kako to vpliva na državljane v Evropi? Hvala, gospod Jar, prosim. No, dobro se mi zdi, da se varuhinja s tem ukvarja. Drugič, moramo biti iskreni do sebe pri migracijskem problemu in se soočamo z ogromnim problemom. V eh, stiski družina pa navadi drži skupaj, ampak tu imamo občutek, da vse drvi na razen. In zato podpiram izredno varuhinjo. Drugič, v vseh grimih varuhinja, komisija, svet, eh, parlament se morajo sestati in najti rešitev. Eh, državljanov ne zanima opis eh, problema, temveč rešitev. In zato moramo še naprej eh, si intenzivno prizadeviti za to, da rešimo ta problem. Hvala. Zdaj pa za eno minuto gospa Gijom. Težko bo v eni minuti opisati vse dejavnosti varuhinje človekovih pravic, kajti te so izjemno raznolike. Zelo razpoložljiva je, eh, ko gre za odnos z evropskimi državljani in zato ji čestitam. Rada bi se osredotočila zgolj na eno temo in sicer gre za zagotavljanje preglednosti v evropskih inštitucijah. Strinjam se z vami, da je ključnega pomena, eh, da eh, poskrbimo za to, da bodo evropske inštitucije uživale zaupanje evropskih državljanov in zato ne sme biti na vzkrižja interesov. Predstavnikov, eh, predstavnikom eh, Narodne fronte bi rada povedala, da javni registr, v katerem eh, so govorili, da se ta ne nanaša zgolj na obdobje vašega delovanja, ampak na obdobje predtem. Potrebno pa je zagotoviti tudi preglednost pri naših odnosih z lobisti. Sprašujem vas, ali ne bi bilo eh, prav, da ustanovimo neodvisen organ, ki bi zagotavljal eh, neodvisnost in pa preglednost eh, tudi pri odnosih z lobisti. To je na vse zadnje v javnem interesu. Najlepša hvala. Gospod Gerike, za minuto. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Tudi jaz bi vam rad, eh, gospa O'Reilly, eh, čestital za eh, vaše delo. Vaši rezultati čakaj, kažejo, da upravljate odlično delo. To uh, lahko v imenu svoje skupine le podprem. ste e, izvedenka e, in e, dobro je, da intenzivno upravljate svoje delo. Poskušate dati tudi političen profil tej funkciji. V Strasburgu, ko smo razpravljali o TTIP-u, smo skušali ugotoviti, ali Evropska komisija spoštuje pravila preglednosti in vi ste pri tem sodelovali. Najlepša hvala za vaše delo. Eh, hvala lepa, da tako dobro opravljate eh, svojo funkcijo, ki je še zmeraj eh, premalo prepoznavna v javnosti. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Besera za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedojoča, gospod podpredsednik in prisrčno dobrodošli, gospa O'Reilly. Veseli me, da vas lahko pozdravim med nami. V odboru za peticije predstavljamo neke vrste alter ego eh, vaše funkcije. Odlično sodelujemo z vami, eh, dobro je, da se naše dejavnosti dopolnjujejo in zahvaljujemo se vam za vašo odločnost in pa za eh, delo, ki ga opravljate. Prispevate k preglednosti evropskih inštitucij in to je več kot dobro zelo dobro je eh, tudi, da je prišlo do premika pri tem sistemu vrtljivih vrat eh, pri eh, T-tipu, pa tudi, da ste dosegli dobre rezultate na področju agencije Frontex. Rada bi se vam zahvalila za upravljeno delo na področju beguncev in pa azila in sicer v letu 2015. V letu 2015 nas je begunska kriza močno zaposlovala, zastopate evropske vrednote in skušate najti evropske odgovore. Že od samega začetka govorimo o, o e, posebni situaciji, o izredni situaciji, ki seveda zaznamuje tudi vaše delo. Zagotavljate e, izredne storitve za naše državljane. Najlepša hvala za minuto, gospa Kuneva epistemomo in evrope diamesola vitria. Pa... Hvala lepa, gospa predsedojoča. Varuh eh, človekovih pravic je eh, organ, v katerega državljani še zmeraj zaupajo, tudi v tem eh, času krize. Potrebno je zagotoviti spoštovanje temeljnih človekovih pravic. In to je še toliko bolj pomembno, ko govorimo o temeljnih človekovih pravicah eh, priseljencev. Veseli me, da želite zagotoviti večjo preglednost evropskih inštitucij. Ta vaša prizadevanja zagotovo podpiramo. Poročilo varohinje človekovih pravic eh, o dejavnostih Frontexa je ravno tako pomemben korak. To je področje, ki bo zahtevalo še več vaše pozornosti. Še prav posebej glede na to, kar se dogaja na zunanjih mejah Evropske unije. Ljudje imajo pravico, da eh, pričakujejo boljše eh, spoštovanje njihovih pravic, pa naj bo to v Evropi ali pa kjerkoli drugi. Gospod Arnold. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ne želim kritizirati varuhinje človekovih pravic, ki opravlja težavno delo v težavnih okoliščinah. E, eh, 64 odstotkov e, oseb ne zaupa Evropski uniji, v Združenem kraljestvu je najbrž ta številka še precej višja. Imamo tudi zelo nizko stopnjo odpuščenih uradnikov v primeru neprimernega ravnanja. Skupina Beatles eh, je pogosto zaključila svoj nastop eh, z eh, besedami: Odlična publika ste, radi bi vas vzeli seboj domov, ampak nažalost smo seboj vzeli že prejšnjo publiko, pa več nimamo prostora. Če bi naša publika videla, kaj vse se vsakodnevno tukaj dogaja, Eh, potem eh, bi eh, zagotovo glasovali proti temu, da ostanemo v Evropski uniji. Najlepša hvala, gospa Estera Sferagut. Hvala lepa. Zahvaljujem se gospe O'Reilly za odlično opravljeno delo. Cilj je, da bi evropske institucije opravljale eh, svoje delo bolj učinkovito in da bi zagotovili boljše storitve za naše državljanke in eh, državljane. Zagotavljanje preglednosti, to je eden izmed eh, ciljev Evropske unije, pa tudi ena izmed zahtev in rada bi pohvalila vaše delo na tem področju. Upam, da bomo na ta način dosegli cilj in poskrbeli za boljšo koordinacijo. Slaba uprava namreč predstavlja velik eh, problem in eden izmed ciljev varuhinje je, da uprava dobro deluje. Potrebujemo dobro javno upravo, kajti če javne inštitucije ne spoštujejo temeljnih eh, načel in ne opravljajo svojega dela, potem je to nesprejemljivo. Pogodba z, eh, iz Marakeša eh, ni bila ratificirana v svetu in eh, tam tiči že šest let, ljudje nimajo dostopa do javnih dokumentov, to je odličen primer slabe javne uprave. Prosim za vašo podporo, zato da bo ta dokument v svetu končno našel pot iz slepe ulice. Najlepša hvala. Sedaj pa za dve minuti gospa Curtin Darling. Hvala lepa, gospa predsedojoča, hvala lepa, gospa O'Reilly in hvala lepa tudi naši poročevalki. Poročilo povdarja ključno ulogo varuhinje človekovih pravic pri zagotavljanju spoštovanja temeljnih načel evropske demokracije. Naloga varuhinje človekovih pravic je tudi ta poskrbi eh, za to, da prisluhnemo evropskim državljanom. Prizadeva si za preglednost, za varstvo temeljnih človekovih pravic in pa eh, se odloča o dejavnostih, ki so v eh, korist naših državljanov. Varohinje človekovih pravic je zagotovila večjo preglednost pri pogodbi TTIP, ko kadarkoli prej v evropski trgovinski politiki. Če želimo imeti eh, dobro čezatlantsko trgovinsko pogodbo, potem eh, moramo eh, pokazati, da temeljne inštitucije Evropske unije ne bodo ogrožene kot recimo NHS v Združenem kraljestvu. Vlada Združenega kraljestva bi se lahko veliko naučila od vas, gospa O'Reilly, in lahko bi predstavili pravno eh, mnenje eh, TTIP-a na NHS. Temeljne eh, pravice priseljencev so tema, ki jo je obravnaval odbor za peticije, pa tudi varuhinje človekovih pravic. In mislim, da bi morali vzpostaviti sistem, ki bi omogočal priseljencem, beguncem, da se pritožijo v primeru kršitev človekovih pravic. Poleg tega so bili objavljeni tudi eh, podatki Agencije za zdravila, kar kaže eh, okrepljeno prizadevanje eh, za preglednost eh, zdravila, eh, kot recimo za hepatitis C, morajo biti na voljo vsem in sicer po dostopnih cenah. Pozivam varohinjo človekovih pravic, da nadaljuje z svojim odličnim delom in eh, da nadaljuje z izvanjem svoje strategije do eh, leta 2019. Veselimo se že vašega nadaljnega dela in veselimo se tudi sodelovanja z vami. Najlepša hvala. Hvala lepa. Modri karton gospoda Arnota. Ga sprejemate, gospod Arnot? Najlepša hvala. Vem, da dajete zagotovila uh, o uh, TTIP-u in pravite, da to ne bo vplivalo na NHS, ampak uh, to je v nasprotju z tem, kar trenutno pravijo uh, predstavniki sindikatov. Ali uh, povsem uh, zavračate uh, mnenje in uh, pa nasvete uh, sindikatov? Mislim, da ste povsem eh, napak razumeli to, kar sem ravno kar povedala. Če želimo zagotoviti zaupanje, potem potrebujemo preglednost eh, in zato eh, moramo imeti tudi dostop do dokumentov, kar zadeva vpliv TTIP-a na gospodarstvo v Združenem kraljestvu. Vlada se je uprla na pravno mnenje, ki pa ni bilo objavljeno. Zato eh, pozivam eh, vlado Združenega kraljestva, da objavi to mnenje. Sedaj pa k eh, naši naslednji govornici, gospod Tomašič, za minuto. Najlepša hvala. Rada bi izkoristila to priložnost, da čestitam Evropski varohini človekovih pravic Emily O'Reilly, da je bila ponovno eh, izvoljena na to mesto. Dosegla je zelo dobre rezultate in eh, pokazala eh, je, da je odločena, da bo opravila dobre delo, zato pričakujemo še dobro kakovostnih pobud. Pozdravljam tudi njena prizadevanja na področju zagotavljanja preglednosti evropskih inštitucij. Evropska komisija, Evropski komisiji je prepogosto spodletelo na tem področju in uh, Eh, primer eh, so pogajanja o TTIP-u. Eh, poleg tega je pomemben vidik tudi digitalni trg. Digitalni trg ni spremenil samo gospodarstvo, ampak tudi politiko. In pogovori za zaprtimi vrati so stvar preteklosti. Hvala lepa, Emily O'Reilly, da evropske inštitucije na to opozarjate. Modri karton, gospe Grapini, ga sprejemate, ja? Najlepša hvala, gospa predsedujoča, draga kolegica. Govorili ste o pomankanju preglednosti in kot primer navedli TTIP. Ali lahko, prosim, pojasnite, kako eh, oblikovati pogajanja na tem področju v prihodnosti? Draga kolegica, vse, kar poteka za zaprtimi vrati, eh, tudi eh, če z najboljšimi nameni, uh, je uh, stvar uh, dvomov uh, evropskih državljanov. Evropski državljani nam zaradi tega ne zaupajo. Vse, kar počnemo, mora biti uh, z najboljšimi nameni in uh, v dobro naših državljanov. Za minuto in pol, gospa Jitenmaki. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Tudi jaz bi se rada eh, zahvalila gospi O'Reilly. Varohini človekovih pravic eh, namreč odlično opravlja svoje delo. Rada bi se zahvalila vam, eh, pa tudi vaši ekipi, za to, da zelo učinkovito delate. Eh, zelo malo sodelavcev imate le 67 glede na te eh, podatke. Torej, eh, pravzaprav bi morali imeti več eh, človeških verov, da bi lahko še bolj učinkovito delali in da bi se lahko še bolj osredotočili na določene teme. Kljub temu pa imam še eno željo. Namreč v Lizbonski pogodbi je zapisano, da. naj bi Evropska unija dobila zakonodajo o e, dobri upravi trenutno imamo le smernice. Vem, da si eh, vaš urad za to prizadeva, vi nikakor niste uvira, prej sta to komisija in pa svet, pa tudi v parlamentu jih je nekaj, ker temu nasprotujejo. Ampak dobra uprava in zavezujoča pravila so ključnega pomena za naše državljane. Hkrati pa so ključnega pomena tudi za uradnike. V tem trenutku se državljani ne morejo obrniti na sodišče eh, v primeru dvomov, kar ti nimamo zavezojoče zakonodaje in to je slabo tudi za uradnike. Najlepša hvala. Za minuto gospa Nirjada. Hvala lepa. Pozdravljam to eh, poročilo Emily O'Reilly, eh, varohinje človekovih pravic in zahvaljujem se ji za delo, ki ga odlično upravlja. Zelo pomembno je, da imamo urad eh, varohinje človekovih pravic, še prav posebej eh, na določenih področjih, ko je recimo šlo za preiskavo eh, preglednosti ribiške politike. Potrebno je zagotoviti popoln dostop do vseh dokumentov in komisija sedaj to obvezo ima. Enako velja pa tudi za čezatlantsko trgovinsko pogodbo. Prav je, da ima varohinje človekovih pravic Eh, možnost, eh, da pozove k eh, zagotovitvi preglednosti. Državljani so zelo semničavi, ko gre za TTIP in zato imajo tudi dobre razloge. Emily O'Reilly je upravila odlično delo in irska vlada je morala eh, predložiti dokumente eh, iz časa bančne krize, ki so pokazali eh, stopnjo korupcije, ki je bila zaskrbljujoča. Torej, urad varuhinje človekovih pravic deluje in dela v korist državljanov Evropske unije. Najlepša hvala za minuto, gospa Wimberg. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Mnenje o mednarodni zaščiti beguncev se je spremenilo in Komisija za človekove pravice eh, se tudi ukvarja z tem. Problem je v tem, da številni begunci pravzaprav niso begunci, ampak so uh, ekonomski emigranti nimajo torej nobene pravice do pridobitve azila v Evropi in morajo računati s tem, da jih bodo spet poslali nazaj v domovino. In sicer, eh, če eh, Evrope ne bodo zapustili prostovoljno, eh, tudi na prisiln način. Varuhinje človekovih pravic je zato zahtevala, da bi bil spostavljen sistem pritožb to je rezultat eh, nerealistične politike, to, kar se sedaj dogaja v Evropi. Ta predlog je še en dokaz neuspele evropske politike. Gospod Zver, za minuto in pol. Eh, spoštovana varuhinja, pravzaprav vsako leto sprejemamo to poročilo v obliki resolucije Evropskega parlamenta. Ne dvomim, da dobro upravljate svoje delo kot moji kolegi že sam naziv organa pa na prvi pogled veliko obeta evropski varuh človekovih pravic toda želim poudariti da pri tem ne gre za ustrezen naziv varuh ni niti vseevropski niti nima dovolj pristojnosti za varovanje človekovih pravic v uniji. varuhinja na primer sprejema le pritožbe če se nanašajo na inštitucijo oziroma organ unije v nasprotnem primeru pa pritožbe preusmeri v ustrezne organe v državah članicah sam imam osebne izkušnje z delovanjem tega inštituta v preteklosti sem želel varuhinji razložiti zloglasni primer kršenja temeljnih človekovih pravic v primeru patria in zlorabo sodstva v tem primeru a ni bilo uspeha. varuhinja je v okviru svojih pristojnosti namreč ugotovila da se ta primer ne dotika prava unije preusmerila me je nazaj na sistem za katerega sem protestiral. morda ni na tem mestu vprašanje ali takšnega varuha s takšnimi pooblastili sploh potrebujemo verjetno ga. toda razmisliti bi morali o pravem celovitem evropskem varuhu temeljnih človekovih pravic v okviru eu ki bo imel dovolj pristojnosti da bo reagiral kadar bo šlo tudi za najbolj eklatantne kršitve pravic državljank in državljanov evropske unije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 Naj izpostavim, da je naše sodelovanje z varohin nekaj, kar ni samo predmet današnje razprave. Na redni podlagi se sestajamo, kmalo bomo spet imeli sestanek in to pomeni, da imamo res stalno sodelovanje. Kar se tiče registra glede preglednosti, pa je zamisel ravno tako pomembna kot tudi način delovanja. Prav tako pa so seveda pomembne temeljne pravice. Nedavno smo dobili poročilo na to temo in tukaj se kaže, da se razmere tudi znotraj EU slabšajo, pa tudi v nekaterih državah članicah Evropske unije. Rad bi torej zaželel veliko uspeha, gospe O'Reilly, istočasno pa naj izrazim polno podporo temu poročilu. Hvala lepa, gospa Spinelli, minuta. Ringrazio il defensor del pueblo, le sue inchieste veramente hvala varuhu človekovih pravic za zelo pomembne preiskave. Želim se predvsem um, omejiti tudi na Frontex in na migrante. Um, Evropska unija se vedno bolj zapira in um, sprijemajo se pogodbe z Turčijo, uh, ki um, kjer imamo probleme razumeti, ali bodo res izpolnjevali potem te pogodbe. Želim vas predvsem vprašati, ali eh, se lahko eh, nadzor poviri eh, nadz, nadzor, eh, tistemu, ki je nadzorovan. Eh, moramo predvsem eh, se tudi vprašati, ali eh, migranti, če jih pošiljamo nazaj, eh, bodo res tam uživali pravice, ki jih imajo. Eh, sicer pa je treba predvideti tudi anonimne pritožbe ali pritožbe nevladnih organizacij ali pa tudi, eh, da se lahko pritožiš, če je eh, pritožba zavrnjena na naslednji višji instanci. Hvala lepa, minuta in pol, gospod Čaki. Köszönöm elnök asszony, örülök annak, hogy ismét a körünkben köszöntek. Hála Z veseljem pozdravljam spet na plenarnem zasedanju gospod O'Reilly pozdravljam preiskave varohine, kar se tiče temeljnih pravic, ki skušajo preiskati, ukoliko se te izpolnjujejo, tudi kar se tiče kohezijske politike. Dobra uporaba kohezijskih sredstev je v interesu državljanov. Upam, da bo spodbujanje izpolnjevanja pravil na področju človekovih in temeljnih pravic ostalo pomemben del vašega dela. Kot član odbora za peticije pozdravljam vašo pobudo, kar se tiče posvetovanja glede pobud državljanov. Ta instrument bo koristen Le če bodo državljani potem lažje sodelovali v evropskih razpravah in sprejemanju odločitev. Varuhinja se je in ima veliko dela, ker je preglednost še vedno težavna. Ne strinjam pa se s poročilom, ko skuša pomešati zakonodajno delo sveta s eh, slabim upravljanjem. To je pretiravanje, po mojem mnenju. Jasno pa je iz številk, ki jih je posredoval urad varuhinje, da je dvakrat toliko pritožb, ki niso upravičene, kot je tistih, ki so. To lahko seveda izboljšamo z boljšo komunikacijo, učinkovitost lahko izboljšamo z razširjenjem boljših informacij, kar se da veliko jezikov. Hvala lepa. Minute, Hvala lepa. Minuta, gospa Ajala Sender. Hvala lepa predsedujoča, naj se zahvalim poročevalki za odlično poročilo in hvala lepa gospodu Timmermansu za priznanje španskega izraza, ki se uporablja za varuhinjo človekovih pravic. Hvala lepa tudi gospe O'Reilly za upravljeno delo. Vaše delo je pustilo pečat na evropskih institucijah. Omogočili ste več preglednosti in več zaščite državljanov. Ravno tako ste omogočili boljšo zaščito evropske trgovine. Imamo naše cilje za 2020 in ti so, da bomo še bolj odločni, kar se tiče zaščite evropskih državljanov, kot je zapisano tudi v 22. odstavku. Pomembno je tudi, da učinkovito komunicirate o vašem delu, da objavljate vaše rezultate in da komunicirate s tistim, ki jih preverjate. Ne smemo pa pozabiti še nečesa. Veliko evropskih državljanov je pod velikim pritiskom dela za nizke plače, morajo delati vedno več in to je težava. V Španiji smo dobili veliko pritožb v tej smeri. Tukaj bi si želeli še več prizadevanj, tudi strani varohinje za zaščito državljanov Evropske unije. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa. Benito Zuluaga, minuta. Hvala lepa, predsedojoča. Najprej naj izpostavim pomen vloge funkcije varohinje. Varohinja je zelo pomembna ko je potrebno braniti evropske državljane pred ekscesi evropskih institucij in javne uprave. Prav tako je potrebno zaščititi migrante, ki seveda imajo tudi težave na zonanjih mejah. Potem pa naj čestitam gospe Orlajli tudi pri prizadevanjih, kar se tiče tečih se vrat, torej prehajanja z javne na mejah zasebne funkcije iz evropske administracije. Pogosto se to pojavlja in tukaj je seveda pomembno sodelovanje evropskih institucij, parlamenta in komisije. Moramo imeti pa tudi javni seznam, tukaj se vsi strinjamo, vseh javnih uslužbencov v Evropski uniji, ko bomo potem jim sledili, kam gredo, ko končajo svoje delo v evropskih institucijah. Mislim, da imamo direktivo na to temo in potrebno jo je izvesti. Prav tako menimo, da moramo biti zelo previdni, da je tudi nacionalna zakonodaja v skladu z Evropsko. Hvala lepa, sedaj pa catch the eye. Pritegnite pozornost predsedoče, naslednji je gospod Jakovčič. Puno je toga. Torej, veliko uh, ste naredili, gospa uh, varuhinja človekovih pravic, ampak veliko dela še čaka, velika so tudi pričakovanja. Uh, tu eh, pričakovanja poslancev evropskih inštitucij, predvsem pa si državljani zelo veliko pričakujejo. Našo podporo imate, vseh političnih skupin v tem parlamentu imate podporo, nedeljeno podporo evropske javnosti. In zato smo prepričani, da boste storili vse, da bodo stvari, ki se danes dogajajo in ki so bistvene za prihodnost eh, Evropske unije, dostopne državljanom. Mislim predvsem na TTIP, pred, pa tudi na druge stvari, ki se dogajajo v zvezi z imigransko krizo. Imate našo podporo, pričakujemo, da boste še bolj odločno vodili svoj urad. Hvala lepa. naslednja je gospa Hautala, pa je ne vidimo v dvorani, tako da bo dobil besedo gospod Senadinoš. Minuta, prosim. Hvala lepa. Prizadevanja gospe O'Reilly, odkar je prevzela funkcijo in bila ponovno izvoljena, je um, zelo pomembno skuša narediti institucije bolj pregledne, bolj državljanom prijazne in te naloge so bile težavne. Seveda potrebujemo več preglednosti, kar se tiče institucij. Eurobarometer lani maja je nakazal, da se zaupanje državljanov zmanjšuje v evropske institucije. Veliko je priporočil in pripomp varuhinje, ki jih institucije niso upoštevale ali izvedle. Naprimer, na področju kliničnih testiranj. Kot del pogajan o TTIP pa je tudi še kar nekaj priporočil, ki jih niso izvedli. Torej, veliko je potrebno še postoriti. Upam, da bo izvajanje teh pripomb steklo. Gospod eh, Pinto. hvala lepa. spoštovana varuhinja obstoj funkcije in vašega urada jamči zaščito pravic evropskih državljanov in jih še krepi. Delo, ki ga varuhinja opravlja, vključuje tudi seveda obravnavanje pritožb državljanov na delo evropskih institucij. Funkcija varohinje mora biti proaktivna, potrebno je sprejemati tudi lastne pobude, tudi če ni bilo pritožb strani državljanov. Potrebno je pač izboljšati upravljanje v evropskih institucijah in celo v državah članicah. Naprimer, na Danskem imamo novo zakonodajo, kjer lahko država zapleni premoženje migrantov na mejah mislim, da si to zasluži pozornost varuhinje, ker je to neposreden napad na državljane. Potem pa tudi vprašanje revščine, to je tudi ključnega pomena, to moramo izkoreniniti in tukaj mora tudi varuhinja usmeriti svojo pozornost na to. Hvala lepa, tako zaključili smo z našim seznamom govornikov, sedaj pa dobi besedo komisar Timmermans, prosim. Hvala lepa, predsedoča. Velika večina poslank in poslancev je podprla delo varuhinje in poročilo gospe O'Reilly, tako da o tem ne bom govoril. Rad pa bi svoje pripombe omejil na dve vprašanji. Prvo, kar se tiče preglednosti glede pogajanj o TTIP, prosim, poslanke in poslance, dajte mi kak primer trgovinskih pogajanj, globalno gledano, kjer je preglednost večja, kot je v tem primeru strani Evropske unije. Prosim, tisti, ki trdite, da bi moralo vse biti javno, pa saj ni globalnih trgovinskih organizacij, kjer bi bilo vse javno, delno, je pač potrebno zagotoviti zaupnost. Eh, več razlogov je za to. Zato je torej postopek, ko zagotavljamo poslancem Evropskega parlamenta, da vedo, kaj je v dokumentu, pa tega, eh, jih prosimo, da ne, tega ne širijo naprej, pravi, prava metoda, da obveščamo javnost, ne da bi kršili pravil zaupnosti. Še ena tema, ki bi rad omenil, to ste omenili kar nekajkrat, je preglednost. Sprožili bomo javno posvetovanje o preglednosti naslednji mesec in to bo v pripravo dokumenta parlamentu in svetu o obvezojočem registru preglednosti, ki mislim, da bo naslednji korak, ki je potreben glede preglednosti in mislim, da bo to že velik skok naprej. Če bosta parlament in svet uporabljala ista pravila o preglednosti, kot jih uporabljamo na komisiji, bo to že velik korak naprej. Upam torej, da boste vsi vi, ki se tako zazemate za preglednost, kar se tiče komisije, ostali enako zavezani temu, ko bo šlo za delo Evropskega parlamenta in še prav posebno sveta. Mislim, da je to zelo v skladu s poročilom Emily O'Reilly in na tem moramo skupaj delati. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Hvala lepa, komisar, sedaj pa gospa O'Reilly. Uh, gospa Morvaj, zelo nas motite, morda bi lahko dovolili govornikom, da povedo svoje. Gospa O'Reilly, prosim. I, uh... Hvala lepa, gospa predsedojoča. Naj pozdravim vse, ki so prispevali k tej razpravi. Hvala lepa za vaše prispevke. Zelo spodbudno, upogomljajoče je bilo vse, kar sem slišala in to pomeni, da bom delala še bolj trdo pri izvajanju svoje strategije. In pokazalo se je še enkrat to, kar zelo cenim. To sem cenila kot irska varohinja človekovih pravic, pa tudi sedaj, ker svojega dela ne morem ustrezno opraviti, kot to mora biti, brez ustrezne podpore Evropskega parlamenta. In to podporo sem danes dobila. Kot je podpredsednik Timmermans dejal, je velika večina ljudi omenjala preglednost v svojih prispevkih in vsaj 80 do 85 odstotkov je to omenjala. In seveda to ne odraža tega, da je veliko pritoških dobin zaradi preglednosti, temveč zato, ker državljani menijo, da obstaja pomankanje preglednosti in morda tudi javnega zaupanja v Evropski uniji. In spet to me opogumlja, da bom še bolj odločno zagnalo nadaljevala s tem delom, da bi torej vse evropske institucije na evropski ravni postale bolj pregledne. In še nekaj se je pojavljalo, TTIP, kot veste, kot veste sem opravila lastno preiskavo, preiskavo na lastno pobudo od TTIP in sem vprašanje, ki ga je zastavil tudi gospod Timmermans, tudi zastavila kakšen je manjerski prostor za zaupnost v trgovinskih sporazumih in kaj je tisto ustrezno, kar bi morali zagotoviti javnosti. Vendar pa kot je nekdo dejal, živimo v digitalni dobi in naj si nam bo všeč ali ne, imamo veliko večja pričakovanja, še prav posebno med mladimi, da bodo ustrezni ukrepi zagotovljeni in da bo ustrezna pregledno zagotovljena. Zato moramo torej to sprejeti. S komisarko Malmström se bom sestala v ponedeljek in nekatera od vprašanj, kar se tiče preglednosti od TTIP, bom omenila in se pogovorila z njo. Seveda je zame zelo pomembno, če se želim ukvarjati s tem vprašanjem, da dobim torej, pritožbe glede tega. In potem še nekaj bilo omenjeno, Frontex. Hvala lepa Evropskemu parlamentu za podporo mehanizmu za pretožbe. Mislim, da bo se to zdaj res zgodilo, kar se tiče reforme Frontexa. In s svojimi kolegi v omrežju veliko izmed njih je zelo zavezanih migracijskim vprašanjem, bom videla, kaj lahko kolektivno storimo, da bi tukaj dosegli napredek. Hvala lepa še enkrat, hvala lepa poročevalki, hvala lepa predsedujoča za predsedovanje razpravi in hvala lepa vsem za to, da ste pokazali zanimanje za delo mojega urada. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa O'Reilly in Kavizon Ruiz dobi sklepno besedo. Poročevalka, prosim. Hvala lepa, predsedojoča. Rada bi se zahvalila vsem poročevalcem v Senci za njihovo delo. To je plot dela nas vseh. Rada bi se zahvalila tudi varuhinji za njeno prvotno besedilo in hvala lepa komisiji, da je bila tako odzivna na vsa priporočila varuhinje. Torej, na splošno, mislim, da smo dosegli pozitiven rezultat vsi skupaj. Ne smemo pa pozabiti, da je urad varuhinje z odborom za peticije ključnega pomena za zagotavljanje pravic državljanov in da moramo zagotoviti ustrezno delovanje vseh evropskih institucij, če želimo seveda služiti interesom evropskih državljanov. Nedavno smo videli zelo veliko spraševanja se o Evropski uniji. Ni pa dvoma, da evropske institucije, Evropski parlament in varohinja imajo dožnost, da predstavljajo in branijo evropske državljane. Hvala lepa vsem, ki ste bili vključeni v to poročilo, še prav posebno Zahvala pa gre gospe O'Reilly. Hvala lepa.